gospod predsednik. Buongiorno. Dobar dan. Buongiorno. Prendiamo po... Dobar dan, prosim, sedite na svoja mesta. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da je dvorana Petri Cenič 50 popolnoma povezana z to polkrožno dvorano, zato da bi omogočili poslancem, ki ne bodo našli mesta v tej dvorani, da sodelujejo pri današnjem zasedanju in pri tem ohranijo potrebno socialno distanco. Govorci naj ostanejo tukaj v polkrožni dvorani in tukaj jim je bilo dodeljeno tudi mesto. Njihove ime je napisano na papirju na tem mestu. Drugi poslanci pa se lahko usedejo na razpoložljiva mesta tudi v dvorani 5350. Obe dvorani sta torej povezani in Naj vas opomnim še, da je v Evropskem parlamentu obvezna nošnja zaščitne maske. Masko lahko snamete le, kadar govorite, če to seveda želite. S tem se ponovno pričenja zasedanje, ki smo ga prekinili 15. maja 2020. Zapisnik zasedanja z 13. do 15. maja 2020 so vam na voljo ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem so ti zapisniki sprejeti. Sedaj pa nekaj obvestil. Skupina EKR mi je sporočila odločitev o spremembi imenovanja v eno izmed delegacij in ta predlog bo vključen v zapisnik današnjega zasedanja in bo stopil v veljavo, ko bo potrjen zapisnik današnje seje. V skladu z členom 79 pa sem skupaj s predsednikom sveta podpisal sedem zakonodajnih aktov v rednem zakonodajnem postopku. Naslovi teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Sedaj pa prehajamo k današnjemu dnevnemu redu, osnutek dnevnega reda, ki ga je odobrila konferenca predsednikov 19. maja. In sicer v skladu z 157. členom ste že prijeli, nihče ni uložil nobenega predloga za spremembo, torej je dnevni red sprejet. In lahko začnemo z razpravo. Gre za izjavi sveta in komisije o paketu Evropske unije za okrevanje. Naj vas spomnim, da ni predvidena prosta razprava in da ne bomo sprejemali vprašanj v okviru postopka modrega kartona. Rad bi pozdravil predsednico komisije, ki je prisotna v dvorani skupaj z kolegijem komisarjev. Najprej pa dajem besedo gospi Brnjac v imenu sveta. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da povem nekaj besed o paketu Evropske unije za ukrevanje, ki eh, ga je Evropska komisija predložila danes. To je še nov paket eh, in zato boste tudi razumeli, da ne morem govoriti o vsebini tega svežnja. O tem bomo razpravljali ob drugih priložnostih, lahko pa vam povem, kako nameljava, namerava z delom nadaljevati svet. Naj začnem z pričakovanji. Ob koncu aprila so se predsedniki vlad in držav dogovorili v vzpostavitvi sklada za oživitev, ki je še kako potreben in nujen. Ta sklad eh, mora imeti tudi zadostno finančno podporo in mora biti namenjen širokemu geografskemu področju in soočanju z to izredno krizo. Evropska komisija je zato morala pripraviti seznam nujnih potreb eh, in pa eh, seznam pobud. Evropska komisija je morala pojasniti tudi povezavo z večletnim finančnim okvirom. Tega bo potrebno prilagoditi trenutni krizi in pa njenim posledicam. Evropska komisija je pripravila obsežen paket eh, horizontalnih smernic, eh, ki so eh, bile predstavljene danes. Politične smernice so izjemno jasne. Sedaj pa bomo začeli sodelovati in se pogovarjati o podrobnostih. In ključna beseda pri tem v svetu je nujnost voditelji vlad in držav so se odločili, da je potrebno odločitev sprejeti čim prej. Vsi vemo, da se čas izteka in da je potrebno odločitve sprejeti čim prej. Naše gospodarstva to potrebujejo, naši državljani to pričakujejo in zaradi tega je odgovornost sveta, da nadaljuje z delom na predlogu komisije in sicer brez odlašanja. Ministri so razpravljali o gospodarskem in pa socialnem okrevanju Evropske unije, tudi o spremenjenem skladu za oživitev včeraj v okviru videokonference. Poleg tega je bila na dnevnem redu Koreperja eh, tudi prva razprava, ki bo potekala danes. Ta razprava mora potekati, preden bodo voditelji lahko imeli smiselno razpravo. In zaradi tega bomo mobilizirali svet na vseh ravnih eh, in sicer v obliki fizičnih sej oziroma sej, kjer bodo udeleženci fizično prisotni in pa virtualnih sej. Previdno smo si ogledali tudi resolucijo, ki ste jo sprejeli na zadnjem plenarnem zasedanju v zvezi z večletnim finančnim okvirom, lastnimi sredstvi in pa načrtom za okrevanje. Potrebno je nenehno sodelovanje med parlamentom in svetom. To je ključnega pomena za napredek v tem procesu, pa naj bo to na horizontalni ravni ali pa eh, na različnih sektorjih poleg večletnega finančnega okvira poteka tudi veliko drugih eh, pogajanj, ki se nanašajo na programe ali pa na pobude, ki potekajo na terenu. Zaradi tega je čas ključnega pomena. Doseči moramo čim večji možni napredek in izkoristiti moramo čas, ki nam je na voljo v tem trenutku. To dolgujemo prihodnim prejemnikom tega programa, to je potrebno storiti zaradi študentov, podjetnikov, lokalnih organov in tako naprej potrebujejo našo pomoč, eh, da bodo lahko pričeli z izvajanjem svojih projektov. Poleg tega pa bo ta načrt pomagal tudi pri ukrevanju naših gospodarstev, regij in mest. Veselimo se že sodelovanja z vami pri odgovoru na pričakovanja naših državljanov. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa ministrica. Sedaj pa dobi besedo predsednica komisije, gospa von der Leyen. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, dame in gospodje poslanci. Evropa ima zgodovino dolgo cele generacije in vsaka generacija ima lastno zgodovino. Ustanovna generacija je govorila o vzpostavitvi trajnega miru in sicer v času uničenja in bolečine, ki so jo ljudje občutili po vojni naslednja generacija si je prizadevala za svobodo in za blaginjo, za svobodno trgovino in za enotno valuto. Potem je sledilo povezovanje evropske družine. Sprejeli smo brate in sestre iz hladne vojne, sprejeli smo jih tukaj v osrčju naše unije vse te generacije in vsi ti zgodovinski dosežki so bili doseženi na osnovi vizije usmerjene v prihodnost. In potrebno je bilo sprejeti vedno isto odločitev, nadaljevati skupaj naprej ambiciozno in z ustrezno vizijo ter v isti smeri ali pa nasprotovati v manjšini. Vedno smo se odločili, da bomo šli v prihodnost skupaj, kajti najpomembnejše odločitve za Evropsko unijo so zmeraj enotne odločitve in le na ta način smo lahko vzpostavili unijo miru in pa stabilnosti in blaginje brez primere v svetu. Spoštovane poslanke in poslanci, danes smo v odločilnem trenutku. Vse skupaj se je začelo z virusom, ki je tako majhen, da ga nismo mogli niti videti. In potem se je ta virus razvil v gospodarsko krizo. Brez primere. Naš model je na preizkušnji, tako kot ni bil še nikoli v preteklosti skupne evropske dobrine so ogrožene. Stvari, ki se nam zdijo samoumevne, to več niso. Trg potrebuje okrevanje. Potrebujemo enakopravnost vseh in pa vzpostavitev štirih svoboščin. Ta kriza je vplivala na številne države in Nobena država tega problema ne bo mogla rešiti sama. Stečaj banke v eni državi vpliva na zagotovitev posojil v neki drugi državi. Šibko gospodarstvo v enem delu Evrope vpliva na gospodarstvo povsod v Evropski uniji. To je trenutek, ki je pomembnejši od nas vseh vidimo davčne in pa gospodarske posledice povsod po Evropski uniji. Razlike se povečujejo. Pojavljajo se zapletena vprašanja suverenosti in pa delitve bremena. In pred nami je ponovno ista odločitev. Ali bo vsak šel po svoji poti, ali bomo pustili regije, države in narode za nami ali pa bomo po poti v prihodnost zakorakali skupaj ali pa bomo ta korak naprej naredili enotno in sprejeli to pomembno odločitev za to generacijo in za prihodne generacije. In zame je ta odločitev zelo preprosta. Mislim, da moramo nadaljevati skupaj. Evropa je v edinstvenem položaju, ko lahko vlaga v kolektivno ukrevanje in v skupno prihodnost. Narodi, podjetja in države so v tej situaciji odvisne druga od druge. Kohezija, konvergenčnost, ulaganja so ključnega pomena za vse. In v naši uniji zelo dobro vemo, da so najpogumnejše odločitve tudi najvarnejše odločitve za prihodnost. In zato je Evropska komisija danes predlagala nov instrument, ki se imenuje Next Generation EU, naslednja generacija EU. In to je predlog, ki bo dopolnitev našemu že obstoječemu proračunu. In sicer bo potem predlog znašal 1,85 trilijon evrov. To presega varnostno mrežo 540 milijard. O tej varnostni mreži sta se že dogovorila svet in parlament in na ta način bomo imeli na voljo 2,84 biljuna evrov. In kako želimo doseči naše načrte? Zvišati želimo sredstev, eh, zvišati želimo raven lastnih sredstev, tako da si bo komisija lahko izposojala eh, sredstva na svobodnem trgu. Naslednja generacija EU bo vlagala v našo družbeno strukturo, v notranji trg, pri tem pa bomo ohranjali naše vrednote. Pri tem, si moramo prizadevati tudi za zeleno, digitalno in vzdržno prihodnost, kajti to je prihodnost prihodne generacije Evropske unije. Prihodne generacije, ki bo globalno povezana in ki se bo čutila odgovorno za naš svet, za naš planet, ki bo imela jasno vizijo, da zaščiti človeško dostojanstvo in načelo pravne države generacija, ki bo vedela, da smo odgovorni za boj proti podnebnim spremembam, ki jo bo vodil idealizem Evrope in prepričanje, da si mora Evropska unija prizadevati za boljše življenje. Poleg solidarnosti, ki jo bo potrebno pokazati, da okrevamo po krizi sedanjosti, želim predstaviti nov načrt za prihodnost. Ja, učinki te krize pomenijo, da potrebujemo edinstvena vlaganja. Ampak to želimo storiti tako, da bo prihodna generacija Evropske unije od tega v prihodnosti imela prednosti. Ne gre le za ohranitev dosežkov zadnjih 70 let, ampak gre tudi za zagotovitev podnebne neutralnosti, socialne Evrope in pa za ohranitev globalnega položaja Evropske unije. In če želimo to doseči, potem moramo vlagati v našo skupno prihodnost z programi Unije. Ta parlament mora po mojem mnenju vedno imeti ključno vlogo pri sprejemanju odločitev za prihodnost vključitev teh sredstev v proračun unije, pa bo to zagotovil. Naslednja generacija EU bo program, ki bo pomagal pri okrepitvi našega notranjega trga. Vse države članice morajo vlagati v digitalno gospodarstvo, v inovacije in v čiste tehnologije. Ta novi program bo okrepil zeleni dogovor in pa program obzorje Evropa. Poleg tega gre za ključno tehnologijo 5G in za obnove stavb. Hkrati moramo zagotoviti, da prehod na oglično neutralno gospodarstvo ne bo pomenil še večjih razlik znotraj Evropske unije. Potrebno je torej zagotoviti financiranje v okviru sklada za eh, prilagajanje. In nobena država članica se ne bi smela odločiti med ulaganjem v ljudi in pa med odzivanjem na krizo. In zaradi tega potrebujemo podporo za mlade in pa za brezposelne. Potrebno je zagotoviti ustrezno izobrazbo, tako da se bodo naši državljani lahko prilagodili temu hitro spreminjajočemu se svetu. Naš predlog bo pomagal zdravim podjetjem, ki so sprejela mala pravilne odločitve v preteklih desetletjih, ampak eh, ki so sedaj ogrožena zaradi tega, ker imajo konkurenčna podjetja v sosednjih državah boljši dostop do sredstev države za pomoč. Vlagali bomo v ključne tehnologije zaradi tega, ker želimo zagotoviti, da bodo dobavne verige bolj vzdržne zagotoviti želimo tudi zeleni inženiring in pa inovativno kmetijstvo. Želimo vzpostavitev vzdržnejšega sistema, ki bo odpornejši na krize. To bo naša nova evropska dobrina. Gre za otipljivo prednost pripadanja Evropski uniji. In to bo evropska dobrina nas vseh. 750 milijard evrov bomo zagotovili za ta program, 500 milijard bomo zagotovili v obliki subvencij in 350 v obliki posojil, ki jih bomo zagotovili državam članicam. Dame in gospodje poslanci, naj pojasnim, te subvencije, ta posojila predstavljajo vlaganje v našo skupno prihodnost. Z dolgovi držav iz preteklosti nimajo nobenega opravka. Ta sredstva bomo zagotovili eh, z pomočjo evropskega proračuna in pri tem bomo uporabljali povsem jasne kriterije. To bodo sredstva za naše prioritete, za notranji trg, za evropski zeleni dogovor, za vzdržnost evropskega gospodarstva. In še več. Evropski proračun je bil zmeraj sestavljen iz prispevkov držav članic, prispevkov za reforme, eh, za boljšo kohezijo, za izboljšanje življenjskih pogojev v Evropi. In Evropska unija je dokaz za to, da ta sistem deluje. Z Evropsko unijo se je izboljšal življenski standard vseh držav članic Evropske unije. Izboljšali so se življenski pogoji, izboljšala se je blaginja. In ta evropski proračun se je splačal vsem državam članicam. In zato je to proračun za nas vse. Vlagamo v skupno evropsko prihodnost in pri tem uporabljamo preizkušen ključ za odločanje o prihodnih proračunih. Poleg tega pa bo Evropska komisija sprejela celo vrsto novih lastnih finančnih virov. Recimo, gradimo lahko na vzpostavljenem trgovanju z emisijami ali pa eh, uporabimo obdavčevanje oglikovega dioksida na mejah. A, lahko govorimo tudi o novem digitalnem davku, tako da bomo tudi na ta način prispevali k skupni blaginji. Biti moramo ambiciozni in računam na vašo popolno podporo. Dame in gospodje poslanci, sedaj je čas, da sprejmemo pravilno odločitev. Tisti, ki se danes bojijo pogumnih ulaganj, naj povem, da bodo stroški nedelovanja v tej krizi v prihodnosti veliko višji. Skupaj moramo položiti temelje za našo skupno prihodnost. Hkrati pa potrebujemo v tej izredni krizni situaciji ustrezen odziv. Zaradi tega pozabimo na stare očitke, na stare predsotke, in najdemo v sebi moč, ki izhaja iz te ideje skupne Evrope. Kriza, s katero se soočamo, je gromozanska, ampak ravno tako velika je tudi priložnost, da Evropska unija v tej situaciji sprejme pravilno odločitev. Sedaj lahko položimo temelje za digitalno unijo, ki bo podnebno neutralna, ki bo stala na trdnejših temeljih kot v preteklosti. Pred 70 leti so ustanovni očeti naredili pomemben in pogumen prvi korak za vzpostavitev Evropske unije miru in blaginje. Danes pa je čas, da v to knjigo Evropske unije napišemo tudi lastno poglavje in da vzpostavimo Evropo trajnosti. To dolgujemo prihodnji generaciji. Naj živi Evropa. Eh, Marija, kaj je? Grazie, grazie, presidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. preden prisluhnemo predsednikom političnih skupin. Naj vas prosim, da upoštevate navodila dvoranskega osebja. Tisti poslanci, ki so vas, eh, ki, pri, katere je dvoransko osebje prosilo, da zapustite dvorano zaradi ohranjanja socialne distance, prosim, to storite. Gospod Weber. Gospod predsednik, gospa predsednica, gospe in gospodje. Solidarnost je spet tukaj. Evropska solidarnost je spet tukaj med nami. In tudi duh Roberta Šumana je spet tukaj. V Italiji so nekoč gorele evropske zastave in milijoni ljudi so se še pred nekaj meseci bali svoje prihodnosti, kaj bo z njihovim delom in tako naprej. In danes Evropa daje odgovor. Niste sami, z vami smo, mi bomo držali z vami in odprli smo še eno poglavje za Evropsko unijo. Kolegice in kolegi, nekateri trenutno situacijo omenjajo kot tako imenovani Hamiltonov trenutek. Jaz sem politik ALS e in to mi ni posebej všeč. Moje sanje v Evropi ne pomenijo, da bi si skupaj izposojali denar. Ampak, če upoštevamo trenutno situacijo, smo v največji gospodarski krizi po drugi svetovni vojni in preprosto alternative ni. Zdaj moramo vlagati, spodbuditi moramo svoje gospodarstvo. In za nas ključno vprašanje ni, koliko denarja bomo porabili. To za nas ni najpomembnejše vprašanje. Najpomembnejše vprašanje je, zakaj bomo ta denar porabili. In v tem predlogu, ki smo ga pravkar slišali, je zagotovljeno, da ne bomo črpali novega denarja za to, da bi reševali stare probleme. Ne, nov denar bo na voljo temu, da bomo reševali nove probleme. Pa še en element, ki je bil za nas ključnega pomena, je, da zagotovimo demokratični proces. In zahvaljujem se komisiji za jasno izjavo in tudi zdaj moramo govoriti s svetom, da razjasnimo, da se na evropski ravni ne bodo porabljala sredstva brez soglasja Evropskega parlamenta. Predlog imamo zdaj na mizi, zdaj ga moramo analizirati in prepričati moramo 27 držav članic in njihovih nacionalnih parlamentov v mojem taboru, v ELS, imamo takšno vlado, med socialisti imamo dve takšni vladi in tudi zeleni so tokrat del problema, zato ker so na oblasti v Avstriji. Zato je res lepo videti, da smo zdaj vsi pred istim izzivom. Torej, podpreti moramo to splošno zamisel, ki je pred nami. Pa še varčni četverici. Naj sporočim naslednje. Vaša podjetja ne bodo uspešna, če ne bomo imeli uspešnega skupnega trga. Zato je tudi v vašem interesu, da poskrbimo, da bo celotna Evropska unija uspešna. Drugi argument je naslednji. Vidimo, kako se na novo mešajo karte na globalnem političnem odru. Ne želim si, da bi Kitajska izšla kot zmagovalka, Evropa pa kot poraženka. In še tretji argument. Leta 2010 smo se že spopadli s pojavom izgubljene generacije in deset let kasneje si ne moremo privoščiti, da bi se to ponovilo. Zato mislim, da imamo dobre argumente, da ljudi prepričamo v svoj prav. Za nas solidarnost vedno pomeni tudi odgovornost. Vedno gre za dve plati iste medalje za nas v ELS. In opuštevajoč to, želim povedati, da moramo biti pri izposojanju na finančnih trgih jasni in odkriti. Jasno mora biti, kako bomo izposojeni denar vrnili. Če upoštevam razprave, ki smo jih imeli marca o večletnem finančnem okviru, ko je svet govoril o tem, kako naj bi bil videti ta večletni okvir, mislim, da naloga ne bo lahka. Zato moramo biti odkriti in jasni. To želimo v ELS in menimo, da potrebujemo lasna sredstva za to, da bomo lahko vrnili izposojeni denar. Digitalni velikani služijo zelo veliko, zato je pošteno, da tudi digitalni velikani pošteno prispevajo k rešitvi problema. Seveda, solidarnost in odgovornost pomeni tudi nacionalno perspektivo. To lahko imenujemo semester, to lahko imenujemo potreba po notrnih reformah, ampak mislim, da je pošteno, da če soseda prosimo, da je solidaren, potem tudi sami pometemo pred svojim pragom. V globaliziranem svetu smo, zato potrebujemo še več reform. Še tisoče drugih načel je, naprimer pravna država, to je za L zelo pomembno, razprava tukaj teče. Zdravstveni program smo posodobili in to je zelo pomemben signal v dobi koronavirusa in v okviru novega večletnega finančnega okvira bomo govorili seveda tudi o kmetijstvu in koheziji. Načrt gre v dobro in pravo smer, to je zelo pomembno za prihodnost Evropske unije in Evropska ljudska stranka bo v splošnem podprla pristop Evropske komisije. Hvala. Grazie, presidente Garcia Perez. Najlepša hvala, predsednica Garcia Perez. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Potem, ko, bo, ko je Evropski parlament eh, glasoval o svoji resoluciji, ste vi danes predstavili načrt Evropske komisije za gospodarsko okrevanje. Moram reči, da je vaš načrt ambiciozen, proevropski in je načrt, ki je v skladu s tem, kar zahteva Evropski parlament. Zahvaljujem se vam, da ste dali parlamentu ulogo, ki mu pripada. Izenačili ste nas z svetom, sedaj imamo enako besedo pri večjem finančnem okviru in pa pri lastnih sredstvih. Drugič, ta načrt vključuje skupni dolg, potem izdajo obvezni strani komisije, ki bodo državam članicam omogočili omogočile financiranje ukrepov za soočanje s to krizo. Nekatere vlade so že podprle vaše predloge, čeprav si teh pred nekaj meseci še sploh nismo mogli predstavljati. Številne vlade in države članice razumejo, kaj vse je na kocki. Razumejo, da je na kocki prihodnost evropskega projekta. Ne gre več samo za solidarnost, gre za preživetje evra in pa skupnega trga in ne nazadnje za preživetje evropskega projekta. Morda pa nekateri še vedno niso razumeli, da tukaj nismo samo zato, da bi trgovali. Mi želimo zgraditi politično unijo. V svetu nekateri govorijo tako, kot da se tukaj ni nič zgodilo, kot da se v zadnjih nekaj mesecih ni zgodila ta velika kriza, kjer je umrlo na tisoče ljudi v Evropi obnašajo se, kot da ne bi bilo ogroženo, kot da ne bi bila ogrožena delovna mesta evropskih državljanov. Vsi vemo, da bo ta kriza povzročila hudo gospodarsko krizo. Skoraj 8 odstotkov bo znašal upad BDP-ja v naših državah članicah. Ne vem, Na kaj čakajo tisti, ki tega še vedno niso razumeli? Sedaj moramo položiti karte na mizo prizadevati se moramo za politično unijo in to je več kot zgolj solidarnost. Razumeti moramo, da je v tem vedno bolj razburkanem svetu uredno prispevati evropskemu projektu. Gre za gospodarsko krizo z asimetričnimi posledicami. Danes se moramo vprašati, ali bi morala Evropska unija popravljati te asimetrije. Nima smisla, da si prizadevamo za skupni projekt, pa potem dopustimo, da nekatere države lahko pomagajo svojim podjetjem, druge države pa ne, ker nimajo virov za to. Ali se bomo iz te krize izkopali vsi ali pa se ne bo izkopal nihče. Če kdo v svetu ne verjame v evropske rešitve, potem jih naprošam vsaj naj ne ovirajo tistih, ki verjamejo Evropsko unijo. Ne gre za več sredstev, gre za to, da mora Evropska unija napredovati. Svet bi moral spremeniti postopek za sprejem večletnega finančnega okvira. Potrebna bi morala biti kvalificirana večina, ne pa soglasnost. Nima smisla, da so vse države članice žrtve štirih držav, ki želijo nacionalne rešitve. To je kratkoviden odnos. Dovolj je, da se ozremo na okolje da razumemo, da je multilateralnost ogrožena in da potrebujemo vodilno ulogo, potrebujemo socialni stebr, da bomo zaščitili tiste, ki so najbolj ogroženi. Vesela sem, da ste, vključ, da ste vključili tudi jamstvo za otroke. Solidarni moramo biti z prihodnimi generacijami. Treba je vlagati v digitalno agendo, v zeleni dogovor ne moremo uničiti okolja, uničiti biotsko raznovrstnost, potem pa še generacijam naložiti ogromne dolgove. Zato je dobro, da ste predlagali spremembo evropskega semestra. Treba je preseči logiko fiskalne konsolidacije. Ne moremo omogočiti pogojev za rezanje pokojnin in drugih dohodkov. Moramo poskrbeti za trajnostno prihodnost. Eh, poleg tega pa mora vse skupaj temeljiti na pravni državi. Kolegi in kolegice, prevzeti moramo svojo odgovornost. Gospa von der Leyen, videli ste da je Evropski parlament vedno pripravljen delati v dobro državljano. Sedaj pa morate prepričati vaše prijatelje v svetu, če boste odločni, če boste učinkoviti, vas bomo pri tem podprli in vidimo se na naslednjih evropskih volitvah. Najlepša hvala, sedaj pa predsednik Čulaš. Hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi ta zdravstvena in gospodarska kriza, s kateri se spopadamo, je velika prelomnica. Kriza je ogromna, izzivi so ogromni, zato se moramo ustrezno odzvati. Alternative ni. Rešitev je lahko v obliki ogromnih ulaganj v gospodarstvo ali pa bodo posledice še hujše. Naj jasno povem, da je to paket za vse države članice. Vse ga potrebujejo, ne glede na to, koliko je gospodarska in zdravstvena kriza vplivala na nje. Če propade skupni trg, bodo trpeli vsi državljani v Evropski uniji in tudi vsa podjetja. Predsednica komisije von der Leyenova je sprejela predlog, da bi si Evropska unija izposojala na mednarodnih finančnih trgih. To sprejemam in lahko pohvalim. S tem se bomo izognili veliki težavi, ki smo jo imeli v času zadnje krize. Nekatere države članice so se morale še bolj zadolžiti, ob tem pa je bila nujna potreba tudi ta, da vlagajo v svoje gospodarstva. Opredeliti bomo morali tudi načrt za naslednjih 20 ali 30 let. Zdaj ne vlagamo samo zato, da bi poskrbeli za okrevanje gospodarstva, ampak tudi zato, da gospodarstvo zastavimo na novo in ga postavimo na zdrave noge. Zato se mora paket za okrevanje usmeriti v prihodnost, ne sme temeljiti na zamislih iz preteklosti. Zagotoviti moramo nove gospodarske perspektive, ustvariti moramo nova delovna mesta, vlagati moramo in ta vlaganja morajo zagotoviti evropsko dodano vrednost. Zeleni dogovor in digitalna agenda morata biti sestavna elementa novega gospodarstva na evropski ravni. Drugič, solidarnost je ključnega pomena. Boriti se moramo proti vzemeljskim delitvam in neenakosti. To bi lahko povzročilo veliko težav v prihodnosti, zato moramo ostati skupaj. In tretjič, Evropska unija ni bankomat. To je projekt, kjer je solidarnost povezana z vrednotami in skupno vizijo prihodnosti. V skupini Renew lahko povem, da bomo večletni finančni okvir podprli le, če bosta spoštovanje pravne države in spoštovanje pravil in predpisov sestavni del tega. Države in politiki se morajo držati pravil. In četrtič, iz krize se moramo veliko naučiti, zato je treba sprejeti reforme in izboljšati moramo področja, kjer mora Evropska unija biti bolj prisotna. Zato je konferenca o prihodnosti Evrope nujna. Pot do okrevanja bo dolga in težka. Odločitve, ki jih bomo sprejeli v teh dneh, bodo vplivali na prihodnost milijonov ljudi, na prihodnost skupnega trga in tudi na prihodnost Evropske unije. Zato mora Evropska unija ostati združena in se boriti kot ena. Hvala. Najlepša hvala, predsednik Čološ, sedaj pa gospod Mojten v imenu skupine ID. Gospod predsednik, gospa predsednica, gospa Merklova, nam je obljubila, da ne bomo imeli evroobveznic ali korona obveznic. No, zdaj pa je predstavila sklad za okrevanje v višini 500 milijard evrov. To je darilo strani komisije brez pravne podlage. Kaj ti? Evropska unija si do zdaj ni smela izposojati denarja na finančnih trgih, pa tega očitno nihče ne spoštuje. Vi, gospa predsednica, greste še dlje. Vi želite še 250 milijard več v obliki posojil. To je neumnost. Cena za to bo zelo visoka. Igrate se z denarjem davkoplačevalcev, kot da jutrišnjega dne ne bi bilo. Ravnate popolnoma neodgovorno gre za vudu ekonomijo, ki bo škodila državljanom. To je politični in finančni harakiri. Vi niste navajeni razmišljati o tako visokih številkah, zato imate tako nesmiselne predstave. Vi potem to seveda označite kot solidarnost. Avst avstrijsko, nizozemsko, dansko in švedsko vlado pozivam, da se uprejo temu nesmislu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi v imenu zelenih besedo predsednica Keller. Hvala lepa. Res je, pred nami je velika kriza in na to se moramo odzvati. Zdaj, je v naših rokah zelo veliko odgovornosti. Skupaj moramo stopiti in skupaj moramo najti rešitev iz krize. Parlament je z veliko večino pokazal pot naprej. Predlagali smo velik sklad za okrevanje gospodarstva, ustrezno opremljen večletni finančni okvir in naslavljanje ekološke krize in krize na področju biotske raznovrstnosti. Zeleni pa vsod po Evropi to podpirajo. Tako da, gospod Weber, dragi Manfred, mislim, da je bil tole poceni udarec, da se skrivate za zelenimi. Kajti tudi avstrijski zeleni podpirajo stališče zelenih tukaj v parlamentu. Morda je vaš najboljši prijatelj na Dunaju tisti, ki povzroča težave. Ampak zelo sem vesela, da ste pripravljeni stopiti na našo stran in ga poskusiti prepričati. Morda lahko stopimo skupaj vsi in skupaj dosežemo, da bi vlade preko strankarskih linij delale v interesu državljanov, kajti predlog komisije je velik korak naprej. Pozdravljamo dejstvo, da ste se zelo posvetili nepovratnim sredstvom, zato da nobena država ne bo ostala zadaj. Morda denarja vsega skupaj ne bo dovolj, ampak ambicije v zvezi z večletnim finančnim okvirom morajo prav tako ostati visoke, kajti razmišljati moramo o prihodnosti. Omenili pa ste tudi pogoje, ki bodo pripeti temu skladu. Lepo vas prosim, da ne ponavljamo napak iz preteklosti. Ne smemo siliti držav v varnostne ukrepe in slepo ideologijo trgov. To ni delovalo takrat, niti ne bo delovalo zdaj. Poskrbeti moramo, da se bo denar vlagal v projekte, ki bodo koristni na dolgi rok, ki bodo zagotavljali delovna mesta in ki bodo pomagali rešiti planet, ki ga imamo. Gledati moramo torej na dolgi rok. Zato morata sklad za okrevanje in večletni finančni okvir sredstva namenjati oživitvi gospodarstva in tudi reševanju neenakosti med spoloma. Potrebujemo pa tudi spoštovanje skupnih pravil, naprimer pravila demokracije in pravne države. Nekatere vlade menijo, da lahko zadeve rešijo same, ampak mislim, da se motijo. Te vlade so izkoristile skupni trg morda še bolj kot druge. Tudi svoboda gibanja spada v ta koš, pa tudi pravila glede obdavčevanja. Evropa mora narediti pogumen korak naprej, podobno kot pred 70 leti v času Šumana. Parlament je pripravljen na to, upam, da bodo sledile tudi države članice. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednica Keller. Sedaj pa gospod Van Overtveld v imenu EKR. Prezident, kolegas. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Naši državljani in naša podjetja se spopadajo z veliko krizo. Mislim, da so pokazali veliko poguma, oboje. Naši ukrepi pa morajo biti ustrezni, da jim pomagamo. Če bomo omogočili nepovratna sredstva in posojila, potem morajo biti tudi pogoji za pridobivanje sredstev jasni. Jasno pa mora biti tudi, kam bo denar šel. Sprejeti pa je mogoče tudi številne druge ukrepe, ki ne pomenijo dodatnega zadolževanja. Ukrepiti moramo skupni trg, naprimer, to je ključnega pomena. Prav tako moramo poskrbeti, da bomo ohranili možnost poslovanja v Evropi. Mednarodne skupine, mednarodni koncerni imajo veliko denarja, nimajo pa vedno morda najboljših namenov, zato moramo imeti na voljo ustrezne mehanizme. Preučiti moramo tudi, kako se ta sredstva izplačujejo z vidika družbe je zelo pomembno, da bodo ljudje, ki jih delajo in vrčujejo, ostali na varnem. Ne smejo biti oni tisti, ki bodo plačevali za te programe. Seveda pa moramo razmisliti tudi o načinu financiranja in o vključitvi ECB. Nekateri menijo, da je denarja na voljo kar neskončno. No, to ne drži če bi to držalo, bi se hitro pojavile težave. Mislim, da moramo rešiti tudi vprašanje velikih digitalnih velikanov, ki ne plačujejo dovolj. Ti bi morali plačevati veliko več v obliki davkov tudi OECD lahko nekaj naredi na tem področju, kot tudi EU. Hvala lepa, predsednica Obri. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa von der Leyen, že več mesecev vas opozarjamo na to, da je to pomembna kriza. Že dolgo leta tli to spodkopava naš, našo industrijo in našo zdravstveno politiko. Govorite o generacijah in o dogovoru med generacijami. In jaz sem iz tiste generacije, ki je najbolj trpela zaradi liberalnih politik Evropske unije v zadnjih letih. Zaradi tega so se povečale neenakosti in uničili smo planet. Danes ste govorili o svojem načrtu in mislim, da bi morali zdaj prekiniti s to dogmo iz preteklosti. Mislim, da bi se morali kar takoj ustaviti tukaj. Vrčevanje in zategovanje pasu naj bi bilo del preteklosti. Ampak še vedno skozi zadnja vrata uvajate to možnost v okviru evropskega semestra. Kaj te države članice morajo spoštovati seveda pravilo proračunske uravnoteženosti desnica je takoj za to. In to seveda pomeni več varčevalnih ukrepov. Seveda, čestitamo vam za to, da ste se zauzeli za to, da bi imeli lasna sredstva, naprimer davek na plastiko ali davek na oglik. To ima tudi ekološke posledice in zato vas lahko pohvalimo. Ampak kako naj sprejmemo, da po drugi strani ne boste obdavčili multimiliarderjev ali tistih, ki so prispevali k temu, da je kriza še hujša na področju okolja, naprimer velike trgovske verige. Govorite o novi Evropski uniji in tiste države, ki so najbolj prizadete, ne bi dobile največ pomoči. Ampak mislim, da moramo biti odkriti. To ne bo kaj veliko spremenilo na globalni ravni. Nekatere države bodo pač še vedno plačevale, druge pa imale sklad za okrevanje, super, ampak to je približno ena tretjina tega, kar smo zahtevali mi v Evropskem parlamentu preko vseh strankarskih linij, od desnice do levice. Pa tudi 500 milijard nepovratnih sredstev. No, malo verjetno se mi zdi, da bi z lastnimi sredstvi lahko pokrili ta znesek in države članice se bodo morale morda še bolj zadolžiti, zato da bodo napolnile evropski proračun. Ampak kakšna ironija, vi govorite o skladu za nove generacije, ampak te generacije bodo morale plačevati za davke, ki jih bomo, oziroma za dolgove, ki jih bomo zdaj sprejeli. Mislim, da moramo poskrbeti, da ne bo več vrčevalnih ukrepov in omeniti moramo tudi možnost, da bi se ECB zadolževala neposredno na evropskih trgih. Osvoboditi moramo države članice tega bremena dolga, zato da bomo lahko mirno stopili po poti, ki si jo želimo zaradi te krize na področju podnebja in neenakosti. Zdaj moramo govoriti o tem, da bi čim prej zagotovili rast gospodarstva. Vprašanje je, v katero smer bomo šli in za nas je jasno. Ne smemo dovoliti, da bi javno sredstvo namenjali temu, da bi izgubljali delovna mesta, kot naprimer velja za Renault v Franciji. To lažno sprejemanje navidezno zelenih ukrepov mora biti del preteklosti. Prav tako ne smemo več eh, gospodarstva dati na eno stran okolja in okolju prijaznih ukrepov pa na drugo stran. Ne, skupaj moramo sprejemati te ukrepe. Zato mi v levici predlagamo drugačen pristop. Mislim, da moramo radikalno spremeniti naš model, zato da bomo išli iz krize in da bomo poskrbeli, da bo naša družba odporna na šoke v prihodnosti. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Adinolfi v imenu nepovezanih poslancev. Gospod predsedujoči, dragi kolegi. To, kar smo sedaj, do sedaj slišali, je, da naj bi vaši predlogi veliko obetali. Slišali smo tudi nekaj dvomov. Eh, slišali eh, smo veliko o dolgoročnih eh, posojilih. Slišali smo veliko tudi o digitalni revoluciji, ki smo jo že odnegde zahtevali. Sedaj pa smo pred najpomembnejšim izzivom, eh, kaj ti nekatere države v svetu zagotvarjajo varčno politiko eh, in te države so egoistične. Predsednik Gentiloni je predstavil uh, nov načrt usmerjen v uh, prihodnost in gibanje pet zvezdic pričakuje močno podporo ze strani Evrope. Evropa mora spremeniti svoj način delovanja, ampak žal nam je, da se je v tej krizi Evropa izkazala za nesposobno pokazati duh solidarnosti. Zaradi tega upam, da bo prišlo do pravega preobrata za državljane in za Evropo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Adinolfi. Zelo mi je žal, ampak na žalost moramo spoštovati pravila socialnega distanciranja. To je obvezen kriterij v Evropskem parlamentu. In zato mi je zelo žal, da vas mora dvoransko osebje opozarjati na spoštovanje pravil. Imamo dve dvorani. Vem, da želite vsi poslanci slediti razpravi. Govorci morajo seveda ostati tukaj v pokrožni dvorani, drugi pa lahko zasedenje spremljate tudi iz sosedne dvorane. Gospod Murešan, beseda je vaša za dve minuti. President, president Hvala lepa, gospod predsednik, predsednica van der Leyen. Hvala, da ste prišli v Evropski parlament predstaviti vaš predlog. Danes je pomemben eh, dan. Državljani so pričakovali pomoč in podporo od Evropske unije in danes jim lahko povemo, da pomoč prihaja in da je Evropska unija poskrbela za podporo in rezultate. Gre za nov konkreten inštrument, ki bo prinesel dejanske spremembe ljudem, regijam, podjetjem podjetjem in organizacijam. Kaj bodo naslednji koraki? Poskrbeti moramo za kar najboljši možen svežen za okrevanje in Evropski parlament mora biti polno vključen v to. Kolegi tukaj prihajajo iz celotne Evropske unije, so v neposrednem stiku z evropskimi državljani. Vedo, kakšne so potrebe na terenu, kaj potrebujejo bolnišnice, kaj potrebujejo podjetja in ljudje. Evropski parlament mora biti vključen v odločitev o tem, kako naj porabimo sredstva iz svežnja za okrevanje, pa tudi kako naj bo denar povrnjen. Poskrbeti moramo za to, da bo ta svežen najboljši možni svežen za okrevanje ne na zadnje gre za prihodnost eh, državljanov Evropske unije. In mi predstavljamo evropske državljane, zato moramo biti vključeni. Prav tako moramo videti celotno sliko. Predsednica von der Leyen je govorila o proračunu kot celoti. Potrebujemo takšen svežen, ki bo omogočil ljudem, da um, preživijo to korono krizo. Uh, Ne smemo pa pozabiti tudi na stare prednostne naloge, na kmete, na študente, ne smemo pozabiti na nove prednostne naloge, na digitalizacijo, na zeleni dogovor in morali bomo imeti tudi rezerve za to, da se bomo lahko spopadli z možnimi prihodnimi krizami. Skratka, pričakujemo, da bo komisija pri sprejemanju odločitev sodelovala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod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 650 oziroma 750 milijard naj bi zagotovili za okrevanje gospodarstva. Upam, da boste s tem odgovorili tudi na zahtevo Evropskega parlamenta. Zahtevali smo namreč solidarnost že od samega začetka. Naj opomnim na besede predsednika Sasolija podpiramo ga, podpiramo ga pri tej ambiciji in zaradi tega morajo biti vlade dosledne. Podpirati morajo ta novi program. Potrebujemo hiter odziv, kajti evropejci več ne morejo čakati. Najlepša hvala, gospa Ajit, za minuto. Gospod predsednik, gospa predsednica, ta predlog je velik korak naprej, ampak naj bom neposredna. Sprašujemo se, odkot bo prišel ta denar, kje je ta denar. To je denar, ki je pri Google, pri Amazonu, pri Facebooku. To je denar, ki je pri teh multinacionalkah, ki se ukvarjajo z fiskalno optimizacijo. Enako velja tudi za veliko industrijo na kitajskem, ki onesnažuje naše okolje. Mislim, da moramo uporabiti to orožje, ki se imenuje lasna sredstva. In to zdaj, ne leta 2024. Ta denar moramo uporabiti za to, da bo naš projekt zaživel na novo. Čista vozila, dobro izolirani domovi, vračanje delovnih mest. Gospa predsednica, gospod, gospod predsednik, ta virus širi bolezen, pa tudi obup. Mi moramo ukrepati. Želimo si, da bi imeli Evropo, ki si jo državljani želijo mi imamo še nekaj zahtev, ampak hvala za vaš predlog. Samo minuto. Najlepša hvala. Gospod Panca za minuto. Grazie, presidente. Buon pomeriggio. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan, gospa von der Leyen. Danes naj bi nam predstavili predlog, ki sta ga pravzaprav pripravila gospod Macron in pa gospa Merklova prejšnji teden. Še enkrat torej sledite francosko-nemškemu predlogu. Italijani z Conterevo vlado smo v preteklih tednih eh, doživeli veliko eh, razočaranje, zato me boste oprostili, če sem tudi danes nekoliko nezaupljiv. Z tem načrtom želite uvesti nove davke, davke za majhna podjetja in potrošnike. In to eh, so tisti, ki so najbolj trpeli v tej krizi poleg tega eh, gre tukaj tudi za ogrožene sektorje, ki so pomembni predvsem za nekatere države. Naj navedem le turizem. Konkretne rezultate bomo videli šele prihodnje leto. Če bodo nizozemska in druge države seveda pripravljene podpreti eh, ta predlog. Medtem pa Evropa umira in mi ne moremo storiti nič drugega, kot sprejeti to, kar predlagate. Najlepša hvala, gospod Eichhoff, za minuto. All, like thank... Hvala lepa, gospod. Predsedujoči, zahvaljujem se komisiji za predlog. To ustvarja prostor za naložbeni načrt, ki ga Evropska unija krvavo potrebuje. Načrt mora priti z ravni Evropske unije, ne smemo vsega skupaj prepustiti državam članicam, kajti potem bo prihajala samo do novih neravnovesi. Že sedaj uh, polovica proračuna prihaja iz Nemčije. Vidite, kakšna so ta neravnovesja in zato potrebujemo svežen za okrevanje na evropski ravni. Um, Nizozemski zeleni podpiramo ta sveženj in upam, da bo tudi moja vlada k malu razumela, kako potrebujemo ta sveženj. Prav tako pa moramo razumeti to, da moramo sredstva nameniti digitalizaciji in pa zelenemu dogovoru. Kaj ti ne nazadnje je pomembno tudi to, kako bo ta načrt izvajan. In tukaj imam eno vprašanje za komisijo. Govorimo o 700. Um, 50 milijardah evrov. Eh, ko gre za državno pomoč, pa govorimo o 2000 milijonih evrov. Torej, najti moramo rešitev tudi za te vidike in dobiti novo. Hvala lepa, gospa Šidlo, za minuto. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Evropa potrebuje zdaj solidarnosti, evropejčici potrebujejo. Hvala lepa. Evropska unija danes potrebuje solidarnost in evropejci potrebujejo upanja. Z veseljem sem poslušala predsednico von der Leyen. Povedala je, da bomo poskrbeli za več sredstev. Vsi govorijo o tem, da je treba okrepiti lasna sredstva. Ampak Oglejmo si bolj natančno, kaj to pravzaprav pomeni. Potem, gospa predsednica, rekli ste, da je skrajni čas za to, da se odpovemo predsotkom in stereotipom. Evropska unija bi se sedaj morala dejansko tako obnašati. Držati se mora pogodb in poskrbeti za to, da bo solidarna. Treba je upoštevati razmere v vsaki državi članici. Vsaka država članica mora dobiti to, kar potrebuje. Evropejci danes potrebujejo upanje in delo in mi moramo to dati. Hvala lepa, gospod Gjongjoši, za minuto. Hvala lepa, gospod uh, predsednik ko gre za vsebino, je zastrašujoče, da Evropska unija v teh časih sprejema dogovor za zaprtimi vrati. Vsi kritizirajo Evropsko unijo zaradi pomankanja preglednosti in prav imajo. Če želi Evropska unija biti demokratična, se mora tako tudi obnašati. Že junija 2008. 2018 smo videli pakt med Merklovo in eh, Makronom. Ampak o tem uh, paktu nismo kasneje nič več slišali. Upam, da se zgodba tukaj ne bo ponovila. Upam, da bo ta svežen poskrbel za rezultate. Vendar pa imam določene dvome in pomisleke. Skrbi me, da ta sklad ne bo kot nekakšna evro obveznica, ne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 javnofinančne stanje v nekaterih državah članicah. Tega se bojim. Mislim, da bi v tem svežnju morali dobiti jansva za to, da sredstev ne bodo dobila velika podjetja in multinacionalke. Sredstva morajo dobiti majhna sene velika podjetja, ki so hrbtenica evropskega gospodarstva. Najlepša hvala, Ester Delange, za dve minuti. Uh, uh, hvala lepa, gospod predsednik. Govorila bom nizozemsko. Mislim, da je to pomembno. Pozdravljam eh, nov svežen za okrevanje. Evropska unija je že predolgo odlašala za svojim odzivom, zato sem vesela, da smo sedaj dobili mm, ta svežen. Eh, čeprav bo treba rešiti še nekaj nejasnosti glede nepovratnih sredstev in posojil. Skratka, sedaj moramo zavihati rokave, zato da bomo prišli do dobrega rezultata. Eh, razmisliti moramo o lasnih virih, tudi o davku na digitalne storitve, tudi o dohodkih iz scheme za trgovanje z emisijami. Eh, to so, naša, to so naši viri. Mene pa poskrbi predvsem to, da bo v tej krizi nastalo veliko dolga in nihče ne ve, kako bo ta dolg poplačan če ne bomo poskrbeli za lastne vire, ker bo temu nasprotovala ena izmed držav članic, potem bomo morali dolg poplačati iz evropskega proračuna. In to bo pomenilo, da bomo imeli manj sredstev na voljo za to, da bi lahko izvajali naše prednostne politike. Zato bi si želela, da se svet zaveže k temu, da bo zagotovil ustrezna lasna sredstva. Če želimo, da bo ta projekt da bo ta program deloval, potem uh, potrebujemo nekaj več jasnosti. In naj nekaj povem gospe Garcia Perez. Ko sem govorila nizozemsko, sem rekla, da moramo vsi stopiti skupaj. Ampak, če vi želite to prevreči v bitko 24 proti 3, potem načrt ne bo deloval. Potem boste te to manjšino držav potisnili v roke skrajnežev. Prosim, računate na, na proevropske sile v tistih državah. Uspelo nam bo. Minuto. Najlepša hvala, gospod Gajer, za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegi in kolegice. Najprej se želim zahvaliti gospodinu gospe von der Leyen, da je tukaj, če komisija predstavlja tako pomemben svežen, potem je prav, da pride v Evropski parlament. Komisiji čestitam za predlog, ki ga je podala. Mislim, da je svežen primeren, tako ko gre za obseg sredstev, kakor tudi ko gre za cilje. Me pa skrbi to, kar ste rekli v zvezi z lastnimi sredstvi. Po eni strani gre za dobre predloge, ki jih vsi že poznamo, ampak povsod gre za pogojevanje. Predstavljam si, da ima to opraviti z pogajanji v svetu. Meni bi bilo ljubše, če bi vi tukaj jasno povedali, katera lastna sredstva um, imate v mislih. Veste, da bi vas parlament tukaj podprl in potem bi bilo tudi bolj jasno, kdo temu zastavlja ovire. Drugo vprašanje pa je, kam bodo šla sredstva. Mislim, da moramo jasno zastaviti prednostne naloge, krepitev socialnih sistemov, digitalizacija, zelena Evropa. O tem smo slišali premalo. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Garikano, za minuto estos días los europeos Hvala lepa. Evropejci smo končno lahko zapustili svoje domove. Bili smo odgovorni in zdravstveno stanje se je izboljšalo. Gospodarska situacija pa je zelo napeta. Um, tisti, ki imajo kakšno manjše podjetje ali lokal, ne vedo, ali bodo lahko nadaljevali za svojo dejavnostjo. Na milijone državljanov je negotovi glede svoje prihodnosti. Pozdravljamo dejstvo, eh, da je Evropska komisija v glavnem podprla zahteve, ki jih je podal parlament v svoji resoluciji. Sedaj imamo ambiciozen načrt za gospodarsko okrevanje. Ampak, gospa predsednica, spoštovani poslanci, Zato bodo tudi države članice morale prevzeti svoj del odgovornosti. Ta načrt je nujno potreben. Mm, vsak dan eh, na stotine podjetij mora zapreti svoja vlada, eh, svoja urata. Na stotine ljudi izgubi svoje delo. Prizadevati se moramo za to, da bo ta načrt postal resničnost. Evropejci čakajo na nas in eh, od nas je odvisna prihodnost Evropske unije. Živem prego v minuto. Hvala lepa, gospod Živan, za minuto. Hvala lepa. 750 milijard evrov, eh, trilijoni evrov, kakšna obremenitev za prihodno generacijo. Tukaj ne gre za finančna sredstva, ampak za moč. Gre za to, da se kriza izkorišča za eh, to, da bi okrepili federalistično agendo, eh, zaradi tega, da bi okrepili Evropsko unijo. Kljub temu pa ta načrt ne bo pomenil, eh, da se bomo vrnili v svet, v katerem smo nekoč živeli. Pripraviti se bo potrebno na novi svet, kjer se bomo soočali z novimi zdravstvenimi in pa gospodarskimi izzivi to bo svet kakovosti, ne toliko količine. To bo svet, ki ne bo toliko temeljiv eh, na svobodni trgovini. To je svet, v katerem bo pomemben notranji trg. Torej, eh, potrebno je, da pozabimo na nenehno rast eh, in da se v prihodnih mesecih osredotočimo na ukrepitev socialne in pa gospodarske strukture. Hvala lepa, gospod Kare. Gospa predsedojoča, evropska solidarnost je ključnega pomena v tej izredni krizi. Spoštovanje parlamenta je seveda dobrodošlo in to je velik korak naprej v zgodovini bi lahko bili bolj ambiciozni, lahko bi se podali po poti eh, resničnih sprememb eh, gospodarstva, namesto da smo bežali v prihodnost. Gospa eh, predsednica, vaš načrt je premalo ambiciozen, ne sooča se dejansko z težavami, s katerimi se morajo soočati naši državljani. Eh, ne govorite o eh, izginotju številnih živalskih in rastlinskih eh, vrst, govorite o zelenem dogovoru, ampak žal mi je, zdi se mi, da ste premalo ambiciozni. Zakaj se torej ne bi sedaj odzvali bolj ambiciozno, če bomo v prihodnosti za našo, naše nedelovanje plačali veliko višjo ceno? Torej, kaj naj bi storili eh, jutri, kakšno prihodnost bomo izbrali? Prisluhniti je potrebno uh, okoljevarstvenikom, potrebno je prisluhniti mladim uh, in tako naprej. In potrebno je sprejeti resnične ukrepe. Najlepša hvala, gospod Epping. Hvala lepa, gospod predsednik. Predlog komisije je državni udar, ne gre za korono, gre za to, da želijo prevzeti oblast v evroobmočju in v Bruslju. Eh, gre za poizkus, da bi federalizirali Evropsko unijo na nepovraten način. Um, če si ogledamo stopnjo obsega večetnega finančnega okvira, če se ogledamo vse predloge novih davkov in če upoštevamo grožnjo masovnih dolgov, potem lahko tako vidimo, da to ni v skladu z členom 311 pogodb o delovanju Evropske unije. Mi bomo ustavili ta proces. 27 držav članic mora ratificirati uh, ta predlog. To razpravo bomo predstavili tudi ljudem. Ne na zadnje bodo morali ljudje plačati za to. Računam na nemško ustavno sodišče, da bodo to zaustavili. Grazie, Hvala lepa, gospod Puđemon, za minuto. Hvala lepa. Evropsko unijo definiramo kot politični projekt in projekt je odvisen od tega, kako upravlja svoje krize. Nekateri državljani imajo slab spomin na to, kako smo ravnali v primeru zadnje finančne krize. Šlo je za nesposobnost, ko gre um, za gospodarsko načrtovanje in industrializacijo. To se ne sme ponoviti poskrbeti moramo za to, da bo to priložno za Evropsko unijo, za naslednje generacije. Evropska unija mora tesneje sodelovati z državljani in podjetji, omogočiti moramo mrežo regij in mest, ki bo blizu ljudem in ki se bo sposobna hitro odzivati. Odločiti se moramo. Evropska unija je marsikje zastarela, niste sposobna soočati z izzivi. Želimo biti takšna Evropa ali pa sodobna Evropa, ki bo služila ljudem ali bomo poskrbeli za demokratični napredek. Naslednja generacija EU je prvi korak, nadaljevati moramo brez zadržkov. Hvala lepa, gospod Gonzales Pons, za dve minuti. Hvala, smo pred odločilnim trenutkom. Ali bomo ambiciozni ali pa ne bomo preživeli ta načrt, eh, ki ga je predstavila komisija, je ambiciozen in zato predstavlja upanje. Ampak veliko dela nas še čaka. Evropski parlament mora sodelovati pri načrtovanju svežnja za okrevanje. Poleg eh, Maršalovega načrta za gospodarstvo potrebujemo tudi Maršalov načrt za solidarnost. Uh, Eh, drugič, potrebujemo Jansa za to, da bodo sredstva tega sklada razdeljena na pravičen in solidaren način. In sredstva morajo priti do državljanov. Državljani nam več eh, ne verjamejo, ko govorimo o takšnih načrtih, o milijardah. Prepogosto niso občutili posledice teh načrtov. Posledic teh načrtov na milijone ljudi v Evropski uniji ne more več čakati. Gospodarska kriza jim grozi bolj kot virus. Četrtič, ta načrt ne sme vplivati na evropski proračun. Ne gre za to, da bi imeli drugačne potrebe, samo več jih je. Petič, ta sklad ne more služiti kot izgovor za slabo delovanje vlad um, ne smemo dopustiti, da bi se preveč razrasel populizem. Šestič, 27 držav bo dalo na voljo sredstva, 27 držav bo se poslužilo teh sredstev in ne smemo se slepiti, denar ne pade iz neba. To bodo morali pokriti državljani, zato se moramo osredotočiti na državljane, ne na vlade. Socialna država mora pokazati svoje mišice. Sedmič, finančni okvir ne sme vplivati na prihodne proračune. In naj zaključim. Pri gospodarstvu ne gre samo za številke, gre za zaupanje. Ne na zadnje govorimo o človeških bitih, govorimo o življenju naših sodržavljanov, ne pa politikov, ki jim vladajo. Hvala lepa, Esteban. Sedaj pa gospod Fernandez za minuto. Hvala lepa gospod predsednik, danes eh, je zgodovinski dan. To bi lahko bil začetek transcendentalnih eh, sprememb, ko gre za izgradnjo Evropske unije. Podobno kot je našo zgodovino zaznamoval, zaznamovala uvedba evra gre za pomemben korak naprej, ko gre za socialno in gospodarsko strukturo Evropske unije. To je korak, ki smo ga načrtovali že desetletja. Danes smo dobili predlog komisije, ki gre v to smer. Mislim, da je ta svežen za gospodarsko okrevanje dober predlog, soliden predlog, ki ga bomo seveda morali analizirati, kajti jasno je, da še nismo preučili vseh podrobnosti. Ampak v tem trenutku se obračam na svet in na poslance. Mislim, da bi se morali sedaj še toliko bolj potruditi za to, da bomo naredili ta zgodovinski korak naprej v korist vseh državljanov. Hvala lepa, naslednji je kolega Asmani za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sredi te krize smo v težavah vsi. Ljudje so zboleli, izgubili svojce, izgubili so delovno mesto. In zaradi tega je sedaj trenutek, da ljudje razmislijo o tem, kaj je zares pomembno, katere bi morale biti naše prioritete. Enako pa bi morali storiti tudi mi, ovrednotiti bi morali evropski proračun. Upoštevati bi morali to krizo in se zavedati, da se srečujemo tudi z drugimi izzivi. Ljudje od nas želijo enoten odgovor, želijo, da smiselno uporabljamo finančna sredstva, da smo odgovorni in da ne prenašamo bremena na prihodne generacije Evropske unije. Če želimo to doseči, potem si moramo zastaviti jasne prednostne naloge. Zastaviti si moramo vprašanje, kako bi lahko poskrbeli za spremembe evropskih gospodarstv, tako da bodo ta postala močnejša. Ta kriza se ne bo prilagodila nam, prilagoditi se bomo morali mi in vzpostaviti bomo morali vzdržnost. Najlepša hvala, gospod Hajder, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Medtem ko v Evropi Milijoni ne vedo, kako bodo preživeli naslednji mesec, kako bodo prehranili svojo družino, medtem ko se milijoni ljudi eh, tresejo za svojo prihodnost. Tukaj v tem eh, parlamentu razpravljamo o načrtih, ki naj bi eh, stali nekaj milijard, prepiramo se o nekaj evrih in tukaj gre pravzaprav za fantomski proračun. Tukaj gre za predsednico Evropske komisije, ki ta parlament eh, uporablja za lasno propagando. In eh, pri tem zapravljamo na tisoče evrov. Storiti pa bi morali troje. Prvič, potrebno je poskrbeti za porazdelitev bremena. Drugič, potrebno je uresničiti sen številnih birokratov. Eh, in eh, sicer, eh, da bi končno uvedli lastna sredstva Evropske unije. Na ta način bi uresničili sen neke velike supra države na evropski ravni. To je načrt, ki ga ima v mislih gospa von der Leyen. Gospod Ortason. Hvala. Gre za pomemben svežen, gre za pomemben korak na področju evropske integracije. In to je pomembno sporočilo za naše državljane. Vsi skupaj se bomo soočili za krizo, ki je pred nami. Seveda bi si želeli obsežnej si svežen. Verjetno je to minimum, ki ga potrebujemo za to, da rešimo naš trg in našo unijo. In še sporočilo za svet na milijone evropskih državljanov ne more biti talcev tega, kar, želi, eh, kar želijo štiri države, ki ne razumejo, zakaj gre. Sam bi dodal troje. Treba je staviti na digitalno agendo, treba je staviti na um, zeleno Evropo. Drugič, poskrbeti moramo za reformo naših postopkov in pa tretjič, ne smemo dopustiti, da bi ponovno prišlo do vrčevanja in pa razgradnje socialne države. To mora biti inštrument, ki bo koristen za prihodnost naših državljanov. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti gospod Fidanca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Po tednih, um, celo mesecih imamo končno predlek uh, črno na belem vendar pa je veliko odprtih vprašanj. Najprej eh, prispevki. Ta sredstva namreč ne bodo zadostovala. Eh, potem eh, gre tukaj tudi za časovnico, kajti ta sredstva potrebujemo takoj. Če gre tukaj za instrument, ki je razvlečen na sedem let, to ne bo koristilo nikomor. Tretjič, dodatna sredstva so pogojena z ideološkimi prioritetami. Pomislite raje na virus, obnašate se, kot da ta sploh ne bi obstajal. In eh, četrtič, potrebne so reforme in eh, sicer v Bruslju, reforme eh, evropske birokracije. In poleg tega se moramo zavedati, da naši državljani, majhna in srednje velika podjetja, nikakor ne pritožijo potrebujejo novih davkov. Na ta način jih bomo le uničili. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Rikner. Za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska komisija je z tem predlogom pokazala, da obstaja rešitev. Potrebujemo več poguma, več Evrope. Nobena država ni otok sredi Evrope. Zaradi tega bi rada egoističnim štirim eh, vladam, sem spada tudi Avstrija, povedala sledeče. Prenehajte končno z tem prepiranjem o malenkostih. Poskrbite za to, da uresničite moto avstrijskega predsedstva Evropa, ki ščiti, Evropa, ki ščiti mlade in eh, še prav posebej ženske, ki so močno prezidete v eh, tej krizi torej eh, potrebno se je držati obljub, ki smo jih dali pred enim letom. Zaščitimo te ljudi. Polovica sredstev, ki jih bomo zagotovili, mora biti zagotovljena ženskam, eh, kajti ženske predstavljajo polovico prebivalcev in ženske so najbolj prizadete v tej krizi. Najlepša hvala. Na koncu dobi besedo še kolega Aneman za minuto. Hvala lepa, gospod, eh, gospa predsedojoča. Mogoče ste to upozobi, eh, opazili. Mogoče ste vsi opozili, eh, da je nek bruselski minister na uh, aveniji Rue de la Loire prepovedal vožnjo z avtomobilom po enem izmed pasov. E, to je ideološko izkoriščanje te krize. Zadolževanje Evropske, evropskih držav pri Evropski uniji, to je pravzaprav tisto, kar se dogaja tukaj za zaprtimi vrati. Za elito je to, kot ste dejali, gospa predsednica komisije, trenutek eh, Evrope, trenutek priložnosti za našo generacijo, za ljudi, pa je to nekaj povsem drugega, gospa predsednica. Hvala lepa. V imenu komisije dobi sedaj besedo gospod Šivčovič. Uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dragi kolegi iz Evropske komisije. Najprej bi se rad zares zahvalil za močno podporo v večini izmed prispevkov, močno podporo predlogov, ki ga je danes predstavila Evropska komisija. Rad bi se zahvalil tudi za vse navdihe, ki smo jih pogosto dobili v tem parlamentu, ko smo iskali najboljši možni odziv na to krizo. Šlo je za to, da pokažemo večjo solidarnost, da izkoristimo to krizo za to, da moderniziramo evropsko gospodarstvo, da utrdimo položaj Evrope na globalni ravni. Podali smo predlog brez primere. Najprej smo želeli prilagoditi večletni finančni okvir trenutnim potrebam, ampak povsem se zavedamo, kako globoka je ta gospodarska kriza in zato smo vedeli, da potrebujemo nov instrument, ki smo ga poimenovali Next Generation EU in eh, zaradi tega smo predlagali 750 dodatnih milijard za ta novi program za ta nov instrument eh, in ta sredstva bodo porazdeljena eh, na subvencije in pa posojila, kot ste že povedali. Gospod Weber, spa Garcia Perez, gospod Čološ so vsi podprli ta pristop in to močno ocenim. Uspeh tega predloga bo odvisen od rezultatov. Če bomo vlagali sredstva v pravilna področja in to zagotovo želimo storiti, če bomo vlagali v zeleno in trajnostno gospodarstvo, v digitalno gospodarstvo in če bomo okrepili vzdržnost, odpornost evropskega gospodarstva, bomo lahko za tem predlogom uspešni. Zelo dobro se zavedamo, kako zelo pomembna je dobavna veriga, kako težko je, kadar zmanjka nekega občutljivega materijala. Torej, ta predlog se osredotoča ne le na okrevanje, ampak tudi na modernizacijo, na pomembne vidike naše politike – gre za to, kako Evropo zares pripraviti na obdobje po COVID-u. Veliko je bilo vprašanj, nekatera so bila predstavljena zelo strastno, se je vezalo na lastna sredstva in pa na dolgove, gospa Obri, gospod Mojten, gospod Van Overtveld. Naj vam povem, da smo naredili svojo domačo nalogo. Situacijo smo do dobro proučili in podali predlog za lastna sredstva, ki ga želimo eh, seveda dopolniti z vašo pomočjo in s pomočjo držav članic. Uporabiti želimo nove prihodke v schemo trgovanja z emisijami iz letalskega sektorja in pomorskega sektorja v prihodnosti. Razmišljamo o tako imenovanem davku za notranji trg in sicer za tista podjetja, ki jim koristi, da je ta notranji trg tako velik in dobro deluje. Dobro bomo pretehtali, kako druge države spoštujejo pariški sporazum, kakšen je oglični odtis njihovih gospodarstev. In če bo potrebno, bomo uporabili davek za prilagajanje oglika na mejah. Poleg tega pa ne pozabimo na digitalni davek. Želimo seveda globalen sporazum eh, v sodelovanju z OECD ali pa z G20. Če to ne bo mogoče, pa smo pripravljeni delovati tudi sami. In gospa Šidlo in gospod Asmani sta izpostavila, kako sta izpostavila pomen davčnih utaj. To je seveda tudi ena izmed prioritet, na katere se bomo osredotočili. Ustrezno izvajanje evropskega proračuna in pa pobiranje davkov je seveda ena izmed naših ključnih prioritet. Če sem povsem iskren, nisem povsem razumev gospoda Gjöngešija, ki eh, nas je kritiziral zaradi pomankanja preglednosti. Ob 12. smo v kolegiju sprejeli ta zelo pomemben predlog, ob 13. Eh, smo bili vsi tukaj. Evropski parlament je bil eh, torej prvo mesto, kjer smo predstavili svoj predlog. Predsednica Evropske komisije je zelo podrobno opisala, kaj želimo s tem predlogom doseči. Torej, mislim, da smo povsem spoštovali demokratični nadzor Evropskega parlamenta. In to nameravamo početi tudi v prihodnosti. Z vami se bomo pogovarjali o vseh zakonodajnih predlogih, ki so izjemno zapleteni in eh, kjer potrebujemo tesno sodelovanje in pa tesno posvetovanje. Veliko je bilo vprašanj eh, vezanih na državne subvencije, na državno pomoč. Gospa Vestager je znana po svoji strogosti eh, pri proučevanju vseh proš prošenj za državno pomoč. Zavedati, zavedati se moramo, da je državna pomoč seveda izjemna pomoč, ampak gre za preživetje naših državljanov, za preživetje naših gospodarstev. In zato si vsi skupaj prizadevamo. Če mi dovolite, gospa predsedujoča, bom zaključil z prošnjo. Kaj ti mislim, da smo v zares zgodovinskem evropskem trenutku, da smo na razpotju, ko moramo pokazati pravo politično vodstvo. Močno bi cenili podporo Evropskega parlamenta, kot je izpostavil gospod Gonzales Pons. Vendar pa potrebujemo tudi vašo pomoč pri prepričevanju sonarodnjakov doma. Gre za svet, za države članice, kajti potrebujemo dobro odločitev sveta, hitro odločitev sveta in seveda moramo tesno sodelovati z vsemi nacionalnimi parlamenti. Še posebej, ko govorimo o zgornjih mejah, o finančnih sredstvih eh, in tako naprej, kajti potrebna bo tudi ratifikacija nacionalnih parlamentov. Sredi tega potrebujemo pravo politično vodstvo, ki bi pomagalo Evropi, da preživi to krizo in se pripravi na naslednje obdobje. In še moja zadnja izjava, ki je namenjena nam vsem. Potrudimo se skupaj za Evropsko unijo. Storimo to za prihodnjo generacijo in storimo to, da bi pokazali našim državljanom, da znamo najti pot iz krize in da znamo pripraviti Evropo na 21. stoletje. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod podpredsednik. In v zaključek razprave dobi v imenu sveta besedo ministrica Brnjac. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Najprej bi se vam rada zahvalila za to razpravo. Vaše mnenje bom posredovala svojim kolegom in pa predsedujočemu sveta in njegovi ekipi. Svet je začel z pripravljalnim delom na osnovi predloga Evropske komisije in želimo doseči dogovor čimprej. Kot sem že omenila včeraj na oziroma kot sem že omenila, so včeraj na videokonferenci ministri razpravljali o instrumentih, ki bodo potrebni za zagon evropskega gospodarstva in za dosego srednjeročnih eh, in pa dolgoročnih ciljev. Tukaj gre za vključevanje, za trajnost, eh, za vključujoč notranji trg, eh, za odpornost, za vzdržnost, za strateško neodvisnost Evropske unije pri soočanju z prihodnjimi izzivi. To pomeni, da potrebujemo sredstva takoj in da potrebujemo dovolj sredstev. Oceniti moramo, takojšen negativen vpliv krize. To je ključnega pomena za verodostojnost Evropske unije. Te razprave se bodo nadaljevale v prihodnih dneh in tednih na vseh ravnih sveta. Upamo, da se bodo države članice strinjale tako, da bomo čim prej lahko sprejeli odločitev glede prihodnega evropskega proračuna, o katerem bo razpravljal tudi Evropski svet. Evropski svet bo potreboval na svet držav članic, preden bo eh, lahko oblikoval svoje stališče. hitra odločitev bo močno vplivala na naše državljane in eh, podjetja. Predsedstvo bo še naprej pozorno poslušalo mnenje Evropskega parlamenta in eh, sodelovali bomo z institucijami pri pripravi ambicioznega večletnega finančnega okvira. Eh, sodelovali pa bomo tudi pri odzivanju na trenutne in prihodne izzive. Hvala lepa, gospa ministrica, s tem je razprava zaključena in Eh, zapisnik tega zasedanja eh, bo obravnavan na prihodnem zasedanju Evropskega parlamenta. S tem je zasedanje prekinjeno.